Prva točka na dnevnem redu. Glasovanje o ugovoru v skladu s členom 106 poslovnika izdaja dovoljenja za uporabo bis 2 etil heksil ftalata ali tako imenovanega DEHP-ja. Glasujemo. Glasujemo elektronsko. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Lahko kar nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. For the next point in our... Na no, komisijo še čakamo, zato se še ne moramo lotiti naslednje točke na dnevnem redu. Okay. Now we can start. Dobro, sedaj pa lahko začnemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Izmenjava mnen s komisijo o preverjanju ustreznosti splošne živilske zakonodaje. Kot veste, gre za prvo izmenjavo mnen o preverjanju ustreznosti tega konkretnega zakonodajnega akta. Namreč mi smo se odločili, koordinatorji, da bomo sistematično vabili komisijo, da nam poroča o tem, kaj se dogaja. Ta pregled bo nadomestil uredbo 178-2002, ki opredeljuje splošna pravila in zahteve ter cilje živilske zakonodaje, vzpostavlja EFSO in zagotavlja tudi smernice za upravljanje v primeru nujnih razmer in kriz. Kolega Miko z komisije nam bo povedal kaj več o tem, odprli pa bomo tudi razpravo s člani odbora. Hvala lepa, predsednik. Dobro jutro se opravičujem, ker sem zamudil dve, tri minuti, dve minute, ampak sem tekel. Sam nisem generalni direktor, sem namestnik generalnega direktorja. Hvala lepa, da ste me nekoliko povišali, ampak žal nisem generalni direktor. Spoštovane članice in člani, hvala lepa za priložnost, za to, da vam predstavim najnovejše informacije v zvezi s tem, kaj se dogaja s preverjanjem ustreznosti splošne živilske zakonodaje. Če smem, bi najprej podal par vodnih besed o samem preverjanju ustreznosti na splošno. Pogosto je evropska zakonodaja deležna kritičnih pripomp, da naj bi kršila načelo subsidijarnosti, da ne upošteva mnenja tistih, na kateri se nanaša. Pravijo tudi, da je zakonodajo težko izvajati, da jo je težko izpolnjevati. Nekateri pravijo, da evropska zakonodaja niti ne izpolnjuje zastavljenih ciljev. Zato je naša komisija predana boljšemu sprejemanju zakonodaje in to velja za celotni politični ciklus od sprejetja do izvajanja pregleda in tako naprej. Aktivno sodelujemo s tistimi, ki jih najbolj zadeva zakonodaja, je pa seveda skupna odgovornost vseh evropskih institucij in držav članic, da sprejemajo dobro zakonodajo. Preverjanje ustreznosti je eden od instrumentov, ki jih ima komisija na voljo za boljše izvajanje zakonodaje. Pri preverjanju ustreznosti gre za celovito oceno zakonodajnega okvira, ugotavljamo, ali je zakonodaja res ustrezna. Preverjanje ustreznosti nam pomaga pri odkrivanju kakršnih koli prekrivanj, pomankljivosti, in seveda, ali je zakonodaja preveč obremenilna. V okviru tega postopka je GD Sanko med novembrom 2011 in julijem 2013 izvedel pilotni projekt z naslovom Preverjanje ustreznosti živilske verige trenutno stanje. Rezultate lahko seveda poiščete tudi sami, ker je dokument javen. Objavili smo torej to prvo fazo pregledovanja zakonodaje. Prva splošna živilska zakonodaja je bila sprejeta leta 2002. Je pa to temeljni kamen za zakonodajo na celotnem kmetijsko-živilskem področju. Opredeljuje cilje, politike, posamezne opredelitve. Vzpostavlja tudi Evropsko agencijo za varno hrano, EFSO, omenja tudi instrumente, ki jih imamo na voljo, naprimer sistem Rapid, sistem RAFS, instrumente za hitro opozarjanje v kakršnih kolih krizah na področju živil in krme. Vsi zakonodajni ukrepi, ki se sprejemajo na evropski ali nacionalni ravni, izhajajo iz te zakonodaje. Zato je posem logično, da najprej opravimo pregled osnovne zakonodaje, šele zatem zakonodajnih aktov, ki izhajajo iz temeljne zakonodaje. Splošna živilska zakonodaja torej predstavlja regulativni okvir. Nas zanima, ali je ta regulativni okvir primeren za področje živil in krme. Pri svojem početju delujemo skladno s političnimi cilji predsednika Junkerja, ki je rekel, da bi morali obstoječo zakonodajo unije posodobiti in poenostaviti. Preverjanje ustreznosti splošne živilske zakonodaje obravnava predvsem tri elemente. Splošni del te splošne živilske zakonodaje, potem določbe, ki se nanašajo na sistem opozarjanja RAPID za živila, krmo, nujne razmere in krize in potem še določbe, ki se nanašajo na EFSO. To so torej trije sestavni deli zakonodaje. Do sedaj smo ocenili zgolj EFSO in sicer dvakrat, zadnjič v letu 2012. Da bi izbrali vse potrebne dokaze, je GD Sanko naročil dve zunanji študiji. Najprej študijo o splošnem delu splošne življenjske zakonodaje in drugo o sistemu RAPID in določbah, ki se nanašajo na ta sistem. Obe zunanji študiji sta v sklepni fazi priprave in bosta na voljo do konca leta. Kar zadeva EFSO, GD Sanko pripravlja tudi zadnje poročilo o pregledu stanja do konca od leta 2010 sodelujemo z državami članicami in deležniki, ki jih je zakonodaja zadevala. V splošnem preverjanju ustreznosti bo GD Sanko upošteval tudi druge zadevne informacije in dokaze, ki jih ima komisija na voljo. Pregled ustreznosti temelji na učinkovitosti, smotrnosti, relevantnosti, doslednosti in dodani vrednosti na evropski ravni. To je pet temeljnih meril. Rezultat preverjanja ustreznosti bomo predstavili v delovnem dokumentu komisije. Tega bomo dokončali v prvem četrtletju naslednjega leta. Še par besed o ugotovitvah, do katerih smo prišli v okviru zunanjega ocenjevanja in zunanjih študij o EFSI. Nasplošno gledano je uredba o splošni revizijski zakonodaji dosegla svoj cilj, to pa je tekoče delovanje notranjega trga in zaščita zdravja ljudi. Predvsej še napredek smo opazili na vseh področjih, vse v primerjavi s situacijo, ki je vladala preden je bila sprejeta splošna živilska zakonodaja, tudi ko gre za sledljivost živil in krme, potem odgovornost, ki jo nosijo operaterji, ki morajo dejati na trg varno hrano in krmo in izpolnjevati vse zahteve z tega področja. Potem je tu še vprašanje preglednosti in načelo tveganja. Ta zakonodaja je tudi poenotila delovanje na tem področju zlasti, ko gre za odkrivanje tvegan pri živilih in krmi. Kakšnih pomankljivosti pri splošni živilski zakonodaji nismo ugotovili. Sicer obstajajo možnosti za izboljšave, te ne izhajajo sicer iz samih določb, ampak predvsem iz izvajanja splošnih načel in zahtev iz sekundarne zakonodaje. Težave se pojavljajo tudi pri izvajanju in uresničevanju obstoječih pravil strani držav članic. Povečana stopnja globalizacije in vse bolj kompleksna veriga dobave od nas zahtevajo, da si hitreje izmenjujemo informacije, če pride do kakršnih koli težav pri varnosti s krmo ali hrano. Ključni cilj sistema Rapid je, da se čim hitreje izmenjajo informacije. In te cilje smo dosegli in smo s tem zadovoljni vseeno pa bi lahko zmanjšali prekrivanje in povečali učinkovitost preko integriranih sistemov za izmenjavo informacij med sistemom RAS in drugimi sistemi. Verjetno veste, da je komisija podala predlog o uradnih pregledih, svetom se boste začeli pogovarjati o tem, mi smo se začeli pogovarjati o tem včeraj. Pripravljenost na krize je tudi ena od ključnih prednostnih nalog nove komisije. To pogledno je obstoječa ureditev o upravljanju s krizami v državah članicah in na evropski ravni tudi izpolnila ključni cilj varovanja potrošnikov. Uloga komisije je uloga koordinatorke. Nas ste pohvalili, da smo odigrali dobro vlogo v primeru preteklih kriz na področju hrane in krme. Vseeno pa želite, da bi se komisija bolj povezovala s pristojnimi organi in z njimi komunicirala. In ta komunikacija bi morala biti ključnega pomena tudi pri iskanju rešitev. Ne sme pa kakorkoli oteževati dela. Glede EFSE smo prišli do ugotovitve, da nasplošno gledano sistem dobro deluje. Vseeno pa smo izpostavili nekaj področji, kjer bi lahko zagotovili boljše izvajanje. Najprej notranji procesi, ki so vezani na pravočasno izvajanje dovoljen za posamezne dosjeje, pri katerih je EFSA že pripravila pobude za bolj izboljšave. Časovni dejavnik je seveda ključen, če želimo stvari izboljšati. Zmogljivosti EFSA pa so seveda odvisne od tega, ali države članice pošljajo svoje strokovnjake in posredujejo strokovno znanje. Ti dejavniki se med drugim nanašajo na to, da je v okviru EFSE e na voljo vse manj sredstev, tudi zato, ker države članice nima dovolj sredstev, premalo je strokovnjakov, nacionalni strokovnjaki preživijo premalo časa v okviru EFSE. E. Zagotovo pa se zavedate tudi tega, da imamo sicer stroga pravila, ki jih strogaj, strogo spremljamo, ampak EFSA e je neodvisna inštitucija in to včasih ljudje tudi kritizirajo. Gospe in gospodje, sedaj sem vam nakratko predstavil, kaj se dogaja s preverjanjem ustreznosti splošne življske zakonodaje. Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Pripravljen pa sem tudi odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa lahko začnemo z razpravo, gospa Grostec. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi Evropski komisiji za predstavitev Res je, da sprejemanje boljše zakonodaje ne sme privesti do deregulacije. Evropski potrošniki imajo seveda raje bolj kakovostne proizvode. Skrbno pazijo na sestavo proizvodov, na pripravo, na izvor proizvodov. Istočasno pa moramo v vsakem primeru ohraniti to bogatstvo in raznolikost ter lokalne, tradicionalne, značilnosti, ki se med vzhodom in zahodom Evropske unije razlikujejo. Ta sektor je sestavljen iz številnih MSP-jev. MSP-ji imajo pogosto težave pri izpolnjevanju zakonodaje, ker menijo, da je preveč birokratska, ker prinaša tudi više stroške. Kar nekaj škandalov smo bili priča, naprimer škandal s konjskim mesom, potem celotna psihodrama glede GSO-jev, se pa v volilnih okrajih srečujemo tudi s težavami, na katere so naleteli proizvajalci, kmetje, rejci, kar kaže na to, da je zakonodaja, ki trenutno velja, nekoliko omejena. Nedavno so časniki v moji državi pregledali tudi študije o proizvodih iz mesa. Namreč pogosto ti proizvodi nosijo lažne informacije na etiketah, predvsem glede sestavin, koliko je govejega mesa, odkot prihaja meso in tako naprej. Komisija do sedaj ni sprejela ostreznih ukrepov, s katerimi bi pri tovrstnih proizvodih zagotovila tudi navedbo izvora. Iz proizvodov in predvsem izvora govejega mesa. Potem so pa tu še transmaščobe, v ZDA so jih prepovedali, ker so nevarne za srce in ožilje. Zanima me, kaj komisija počne z poročilom o transmaščobnih kislinah. Čakamo že nekaj časa na to poročilo in upam, da ga bomo kmalo videli. Hvala lepa. Žil Parnjo, gospod podpredsednik odbora. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, najprej par besed po tej predstavitvi strani Evropske komisije. Sam sem še vedno nekoliko v pričakovanju. Predolgo že čakamo na to, da se komisija premakne komisija je očitno nekoliko bolj počasna, čeprav vsi evropski potrošniki želijo, da bi bili bolj zaščiteni, ko gre za hrano. Beseda zaščita verjetno še ni dovolj usidrana v glavi Evropske komisije. Zakaj? Priča smo bili določenim škandalom v zadnjih letih, Vemo, da obstaja vse večja negotovost glede hrane, glede varnosti hrane. Očitno je, da obstaja potreba potem ne samo, da se sprejme boljša zakonodaja, temveč da se sprejme zakonodaja tudi na tistih področjih, kjer se je v zadnjih letih mafija precej organizirala in povzročila veliko negotovosti. V prehrambeni verigi so oni najmočnejši, kot je ravno kar povedala kolegica Grostec. V moji državi, v Franciji, obstaja prehrambena veriga, ki ne deluje. Ima precej okrnjeno delovanje, to pa škodi majhnim obratom, rejcem. Vsi ti trpijo, zato ker na drugih področjih znotraj prehrambene verige obstajajo neenakosti in ti premočni akterji, ki uveljavljajo svojo voljo. Počasi zaključujem. Želim si, da bi imeli odločnejšo zakonodajo, tudi ko gre za označevanje, naprimer, ko gre za opozorila, ki bi jih morali ponuditi evropskim potrošnikom, da bodo ti vedeli, kaj je dobro in kaj je manj dobro jesti. Naša skupna odgovornost je, da to storimo. Thank you very much. Hvala lepa, gospod Zomar. Hvala. Hvala komisiji za predstavitev sedanje situacije. V nasprotju s govorniki pred mano, sem mnenja, da je potrošnik že dobro zaščiten, kar zadeva živila v Evropski uniji. Trenutno pripravljamo uredbo o kontroli, ki bo še zvišala to zaščito. In tudi IFSA dobro deluje. Razen tega rada spomnim na škandal v zvezi s konskim misom, moramo videti, kako hitro smo odkrili eh, to goljofijo in to je na vsak način um, naredilo name velik otis, kajti to konsko meso um, so, se je uporabljalo pa vsod po Evropi. Mislim, da to že kar dobro funkcionira. Seveda je ja, vedno možno izboljšati no, interne procese, vendar se sprašujem, kako naj bi EFSA delovala še hitreje. In tako sem tudi razumela predstavnika komisije. Rekuje, da je pomemben dejavnik čas, seveda lahko stvari opravim še hitreje, če imam na voljo dovolj osebja. Zato se postavlja vprašanje, ali je IFSA sploh sposobna izvesti vse naloge, ki so ji bile dodeljene v zadnjih letih. Želim slišati oceno komisije v zvezi s tem vemo, da je EFSA dobila veliko nalog, za katere pravzaprav sploh ni bila ustvarjena. Naprimer, uredba o zdravstvenih trditvah, potem reklamni um, slogani in tako naprej. EFSA je sicer rekla, dobro, če smo dobili to naročilo, bomo poskusili to naročilo tudi izpolniti, vendar že takrat so opozorili, da bi lahko nastal problem zaradi Eh, pomankanja osebja. In to se je potem eh, tudi uresničilo. Več časa je, več let je trajalo, da smo dobili prve ocene in eh, tako imenovane botanične snovi, botanik še vedno niso ocenjene. In tudi to je pravzaprav znak slabe zakonodaje, če imamo zakone, ki potem ne delujejo ampak eh, komisija se s tem ukvarja, torej kako ravnati s to uredbo o zdravstvenih trditvah. Vendar moje vprašanje se glasi, ali lahko IFSA izboljša notranje procese glede na dejavnik, eh, na časovni dejavnik, ali ima dovolj osebja, ali eh, je dovolj opremljena za to in kako bomo preprečili, obremenitev IFSE z nalogami, ki pravzaprav niso v njeni pristojnosti in ki jo ovirajo pri prvotnem delu. Pa še ena točka, rekli ste gospod Miko, da je vloga, da naj bi vloga komisije pri upravljanju kriz bila pomembnejša. Sprašujem, ali eh, se komisiji zdi, da nima dovolj pristojnosti pri upravljanju kriz ali pa je komisija mogoče mnenja, da bi tudi za ta namen potrebovala več osebja in ali ne zadostuje, če bi še naprej EFSA prevzela sporočanje mm, v zvezi z upravljanjem kriz. Ne vem, mogoče ima ocena napačna. Pri škandalu s konskim misom je IFSA odkrila ta škandal in eh, potem v sodelovanju s komisijo eh, tudi obveščala o tem. Ne vem, kakšno vlogo si je zamislila komisija, če govori o okrepljeni vlogi pri komunikaciji, pri kriznem upravljanju. Torej, hm, želim si pojasnilo v zvezi s tem. Pa še zadnja stvar. Um, potikal, potikal je javni posvet na internetu o preverjanju ustreznosti splošne živilske zakonodaje, ali je ta posveta konsultacija eh, že zaključena in ali jo je komisija že ocenila ali ta stvar še poteka. Nasplošno pa bi si želela, da bi to preverjanje ustreznosti uh, zaključili malo prej. Ta, eh, to prebirjanje traja že kar dolgo. Eh, tudi kot parlament eh, bi se želeli ukvarjati s tem. Vidim, da se pripravlja že nova zakonodaja in če je, bo komisija v prvem tri, tri meseči 2016 pripravila nek osnutek v zvezi s tem, potem je to najpoznejši termin v naših očeh, da bi to um, zaključili še pred naslednjimi evropskimi volitvami. Na to želim opozoriti predvsem, ker imamo slabe izkušnje z velikimi dosjeji in to bo gotovo velik dosjej. Na področju živilske zakonodaje smo se vidno soočali s težavami, da eh, zadev pred evropskimi volitvami nismo zaključili in potem se je proces zelo podaljšal, kajti po volitvah je treba na novo sestaviti parlament in ta nov parlament ima pravico, da z določenimi eh, predpisi in zakoni eh, začne znova. <clears throat> Ja, Hvala komisiji za to, da je začela ta proces. In kot ste pravilno rekli, eh, ta vsebuje tudi politično oceno. Nekaj v zvezi z IFSO. Um, s kolegico sem prejšnji teden bil v Parmi. Mi smo vedno bili med tistimi, ki smo kritizirali IFSO in zato smo se informirali, kako IFSA deluje na kraju samem in sicer obstaja problem s komisijami mm, strokovnjakov in zagotavljanjem strokovnjakov strani držav članic. To je treba izboljšati, kajti ne more biti tako, da bi tako pomembna agencija imela premalo strokovnjakov na voljo in da države članice ne zagotavljajo teh strokovnjakov. To je treba izboljšati. Od tega živi EFSA in tudi verodostojnost EFSA. In to je treba eh, torej, eh, odpraviti. E to je naše prepričanje po pogovorih, ki smo jih vodili v Parmi. Ali je možno vse naloge opraviti z osebjem, ki je na voljo, je seveda vprašanje. Ali je dovolj osebja, ampak treba je tudi kritično vprašati, ali um, je um, dovolj osebja za ključna področja. In k splošni oceni sodi tudi, da če ocenimo živilsko zakonodajo po desetih letih, bi lahko rekli, Eh, bolezni zaradi živil v Evropi, eh, to število se ni zmanjšalo. Eh, imamo probleme jav, na področju javnega zdravja, ki so povezani z nezdravo prehrano, ampak to seveda nima opraviti z nadzorom nad živili, vendar tudi o tem bi veljalo razmisliti, kako ocenjujemo določena živila ampak dobro, se smo vodili eh, široko razpravo o semaforju, nočem ponavljati razprave. Kar je pomembno in kar je treba izboljšati in škandal s konskim mislom je bil že večkrat omenjen, je preglednost v verigi. V nasprotju s kolegico Somer eh, mi ne zadošča, če eh, po trih dneh ugotoviš, ki je bil vir tega mesa. In problem je bil Eh, pomankljiva deklaracija in nadzorovanje tega označevanja oziroma deklaracije. Eh, tudi, torej, tudi sedaj ugotavljamo, da se meso ali ribe, ki se uporabljajo tu v kantinah Evropske unije, da je deklarirano drugače kot to, eh, kakor je bilo prodano. In torej prihaja do takih pomankljivosti v verigi, ki jih je treba odpraviti. In če se ne sprejimam, je to, da vsako leto dobimo poročilo o ostankih v živilih in vsako leto moramo pač akceptirati, da je v živilih eh, veliko preveč eh, preostankov pesticidov. V EFSI smo tudi razpravljali o tem in sicer vzajemni učinki pesticidov v živilih. Po moje se premalo lotevamo um, korenin tega, vzrokov tega to je povezano s kmetijskimi metodami. In ti ostanki v živilih niso spremljivi, to je treba izboljšati. Ne more biti tako, da dobimo vsako leto poročilo o varstvu živil in v teh poročilih se ugotavlja, da so v živilih ostanki zaradi uporabe pesticidov v kmetijstvu in to se ne zmanjšuje, eh, kajti gre za kombinacijo različnih sredstev ki vodi do tega in tega ne moremo enostavno kar tako sprejeti. Države članice imajo seveda tudi določeno odgovornost in sicer, da verigi poskrbijo za izvajanje zakonskih predpisov in tu ugotavljamo pomankljivost in državam članicam je treba pogledati um, pod prste, tako da uh, zagotovimo, da se predpisi izvajajo tako, kot so bili predvideni in kot si to želimo. V Evropski uniji eh, potrebujemo v ta namen boljšo izmenjavo informacij in boljši nadzor strani nadzornih organov. Hvala. Hvala lepa, gospod Pedičini. Hvala lepa, predsednik. Sam bi se rad dotaknil predvsem tematike v zvezi z hrano za živali. Namreč včasih se lahko zgodi, da ljudje zaužijajo hrano, ki je namenjena živalim. In problem je, da ta hrana vsebuje tudi določene protimikrobne alimente, kar je nevarnost za zdravje. V naši zakonodaji skušamo v največji možni meri omejiti uporabo antimikrobnih proizvodov, ne zgolj z terapevtskega vidika, temveč tudi z vidika profilaktike in metalatike. Vključili smo celo člen o protimikrobni odpornosti v T-tip, namreč nekateri v hrano in krmo dajajo tudi antibiotike v ZDA hranijo živali tudi z rastnimi hormoni in z GSO-ji e ter antibiotiki. Problem je, da se pri tem zanemari morebiten negativni učinek na zdravje ljudi, namreč neškodljivost ni bila dokazana. In zanima me, kako lahko te tip uskladimo s to potrebo potem, da se zagotovi čim višji standard ko gre za zaščito zdravja ljudi in zaščito interesov potrošnikov na prehrambenem področju. Hvala. No, Hvala lepa, gospod Ornano. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Sama bi se rada dotaknila predvsem kakovosti v okviru te zakonodaje vi stavite na varnost hrane, ampak zdi se mi, da ne moremo biti tako absolutistični. Zato me kot prvo zanima naslednje. Kako lahko zakonodaja, standardizirana, poenotena zakonodaja, ponudi odgovor na krize, ki se pojavijo na lokalni ali nacionalni ravni in odražajo naprimer lokalne ali nacionalne značilnosti? V poglavju 4 opredeljujete sistem RAPID tam piše, da bi se morale države članice in pristojni organi med seboj usklajevati in si nuditi podporo. Druga zadeva, se vam ne zdi, da bi lahko resnično evropsko dodano vrednost, kot je opredeljena v splošnih ciljih pri zagotavljanju kakovosti zagotovili z večjo fleksibilnostjo. Tretja zadeva. Namen te zakonodaje je tudi ta, da se zakonodaja poenoti z mednarodnimi sporazumi. Območje proste trgovine je vedno širše in tudi vedno bolj prosto, kar pomeni, da se tudi tveganja povečujejo. Ali se vam ne zdi, da obstaja tveganje, da bo zakonodaja še bolj rigidna in neprilagodljiva? Zato me zanima, kakšne omejitve je komisija določila pri tolmačenju in vključevanju mednarodnih standardov v evropsko zakonodajo. Hvala. Hvala lepa, gospa Meljor. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz želim najprej zahvaliti komisiji za to poročilo dve točki me zanimata in eh, v zvezi s tem želim postaviti vprašanja. Prve, prvo je delo IFSE. Z majhno skupino in tudi predsednik je bil del te skupine, smo imeli možnost voditi pogovore z IFSO. In zdelo se mi je, da se zelo trudijo pod novim predsednikom gospodom Ulom, da bi odpravili očitke, ki že eh, ki so še iz začetkov in sicer, da so pod vplivom industrijskih lobijev, da um, ne igrajo um, poštenih, poštene igre, um, vendar treba je seveda zagotoviti znanstveno kompetenco tudi iz držav članic, tako da bodo uh, znanstveni paneli, ki jih uporablja uh, EFSA lahko ustrezno delovali. Zato je potrebna ta strokovna kompetenca in zato sprašujem, eh, kako je to možno eh, podpreti in kako okrepiti profil EFSA. Druga stvar, ki me zanima, torej imamo skupno pravo, živilsko pravo v evropskem prostoru, vendar izvajanje v državah članicah in več je možnosti tudi za subsidijarne odločitve, torej izvajanja je res eh, lično oziroma tudi ni povsem primerljivo. In to je problem za notranji trg Evropske unije. Rekli ste, da je najpomembnejši cilj javno zdravje in notranji trg. To sta glavna cilja in interes potrošnikov je seveda, eh, da imajo zdrava živila vedno več je civilizacijskih bolezni in zato so potrošniki zelo pozorni. Vendar, kako nam bi lahko uspelo, da bi v Evropski uniji eh, na enoten način izvajali to enotno pravo, kajti s tem bi bila zagotovljena varnost potrošnikov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Delaje. Hvala, gospod predsednik. Sama bi se rada dotaknila poročila, o katerem smo glasovali februarja letos. Namreč gre za izvor govedine v pripravljenih proizvodih. François Grostet in tudi Žil Parnjo sta to omenila. Tu gre za več kot zgolj varno hrano in varnost potrošnikov. Potrebujemo resnično preglednost, da bodo potrošniki dejansko vedeli, kaj kupujejo ko izbirajo med posameznimi proizvodi. Mi smo jim dolžni zagotoviti to preglednost, ko gre za proizvode, ki jih kupujajo in uživajo potrošniki. Sama se že veselim predloga komisije s tem v zvezi. Najlepša hvala. Kot vidim, nihče drug ne želi besede. Potem pa besedo predajam nazaj komisiji. First of all, Najprej najlepša hvala eh, za to intenzivno izmenjavo mnen. Mislim, da ste odrazili številne vidike. Obstaja lepota, pa tudi tveganje pri razpravah o splošni zakonodaji, kot je splošna živilska zakonodaja, da moramo pravzaprav pokriti tudi vse ostalo, kar se povezuje z živili in krmo. Odgovore bom posredoval po svojih najboljših zmožnostih. V Evropski uniji se veliko pogovarjamo o vseh teh vprašanjih, tudi na nacionalni ravni. Obstaja namreč težnja potem, da bi sprejeli novo zakonodajo za reševanje starih problemov smo pa v Evropi priča tudi razpravi v smislu, da je zakonodaje preveč. Po eni strani obstaja pritisk, da bi imeli več zakonodaje, po drugi strani pa obstaja pritisk, da bi zmanjšali število zakonodajnih aktov. Najprej bi morali preveriti obstoječ pravni okvir. Kot prvo moramo preveriti, ali pokriva področje, o katerem govorimo, in kot drugo, ali dovolj dobro pokriva to področje in ali dosegamo s to zakonodajo rezultate. To je tudi bistveno načelo tega preverjanja ustreznosti. Ko govorimo o preverjanju ustreznosti splošne živilske zakonodaje, bi vas rad opozoril na to, na kar že vsi veste. Obstaja na tisoče standardov zakonodajnih aktov, delegiranih, implementiranih aktov, ki vsi temeljijo na tej splošni živilski zakonodaji. Obstaja neka vrste piramida teh zakonodajnih aktov. Trenutno preverjamo temelje, torej ali so načela pravilna, ali so institucije prav opredeljene. Na podlagi ocene tega temeljnega okvira pa se bomo lotili izvedene zakonodaje. V okviru te sekundarne zakonodaje bi morali obravnavati številne probleme, ki ste jih tudi sami izpostavili. Konkretno se bom lotil tudi vaših vprašanj, vendar so številne pripombe, ki ste jih izpostavili v zvezi s problemi, pravzaprav že dobile svoj odziv v dokumentih v zadnjih letih. Omenili ste uradni nadzor. Številni vidiki so vključeni tudi v dokumente o uradnem nadzoru. Za kaj se zadeve še ne izvajo celoti, zato ker razprave še nismo zaključili. Ne želim se podrobno lotiti razprave o vsakem zakonodajnem aktu z posameznega področja. Mislim, da je to izven dometa preverjanja ustreznosti. Iščemo bolj temeljna načela, ki se omenjajo v splošni živilski zakonodaji, torej ali ta načela dobro delujejo, ali so zadostna, ali jih moramo spremeniti. Ni naš namen, da bi iskali specifične odgovore za specifična vprašanja. Sedaj pa odgovori na vprašanja, ki sem si jih zabeležil med razpravo. Ne bom se spuščal v podrobnosti nasičenih transmaščob. Poročilo na to temo pripravljamo in upam, da bo na voljo do konca letošnjega leta. Mislim, da bo pripravljeno nekje decembra, poročilo pa bo podlaga za nadaljne razprave. glede številnih vprašanj in pripomb, ki ste jih podali glede goljufi pri hrani. Goljufije pri hrani so problematične, vendar jih je težko obravnavati znotraj drugega zakonodajnega akta. Goljufije pri hrani so dejavnosti, ki ne izhajajo iz zakonodaje. To pomeni, da če bomo sprejeli dodatna pravila, tega ne bomo razrešili. Potrebujemo pa zmogljivosti, pristojnosti, ustrezna orodja da si izmenjamo informacije in da ugotovimo, kje se pojavljajo goljofive prakse, da jih lahko prekinemo. V uredbi o uradnem nadzoru se to omenja. Torej, tisto, kar smo spregledali v preteklosti, smo popravili v uredbi o uradnem nadzoru. Kolikor vem, je tudi v parlamentu prevladojoče mnenje, da bi morali to zakonodajo podpreti. Ko bo razprava o uradnem nadzoru zaključena, bomo imeli na voljo tudi ustrezne instrumente. Številne pripombe ste imeli tudi v zvezi z EFSA. Bom skušal odgovoriti na vsa vprašanja v enem odgovoru. V svojih pripombah ste bili zelo jasni. Rekli ste, da je EFSA v položaju, ko se ukvarja z več kot 500 ocenami vsako leto, zaposlenih ima pa približno 500 ljudi. In nekje 10 znanstvenih odborov deluje znotraj EFSE. Mislim, da vsi ti posamezniki dobro delujejo, kljub kritičnim pripombam. Lahko se pogovarjamo o preglednosti in ostalih težavah, ki so dejanske težave, s katerimi se tudi ukvarjamo, vendar je v sami osnovi zakonodajni okvir po našem mnenju zadosten. Ali imamo dovolj osebja, V EFSI, po našem mnenju, je odgovor da. Pripravili smo ocene in te kažejo, da problem ni v številu zaposlenih, problem je dvojen. Enega ste že sami izpostavili kot prvo, kako najti najboljše znanstvenike, ki bodo sedeli v znanstvenih odborih EFSE. E. Sočasno pa morajo biti ti posamezniki brez kakršnih koli preteklih povezav s poslovnim svetom. In verjetno veste, da so znanstveniki povezani s projekti, ki jih financirajo iz posameznih sektorjev. Zato, ker za projekte potrebujemo sredstva. Težko je najti znanstvenike, ki v zadnjih desetih letih niso imeli nobenega stika s poslovnim svetom in na take znanstvenike potem letijo kritične pripombe, da delujejo pod vplivom drugih. Tako da mi uspemo pridobiti ali upokojene znanstvenike ali pa znanstvenike nižjega ranga, kajti najvišji, najboljši znanstveniki so v zadnjih desetih letih bili povezani poslovnim svetom, nikakor pa si ne želijo, da bi jih v javnosti mediji kritizirali in se na nje spravljali, zato ker so v preteklosti imeli stike z večjimi podjetji ali lobisti. To je resen problem, ki smo se ga lotili. Prav imate, ko trdite, da je sodelovanje z državami članicami pomembno. Nečesa prej nisem omenil, namreč EFSA ne more s prstom pokazati na znanstvenika in reči, aha, tebe želimo v svojem odboru. EFSA izbere na podlagi tistih, ki se prijavijo. Zato so države članice tiste, ki morajo zagotoviti, da imenujajo dobre znanstvenike, da bo EFSA lahko izbirala iz dobrega nabora znanstvenikov. Takšno je pač realno stanje in res nima nobene zveze z pravno podlago. Zakonodajni okvir je dober, z izvajanjem pa imamo težave velik pritisk se vrši na znanstveniki, ki ne smejo nikakor biti okuženi v narekovaju s poslovnim svetom in to je težko izvajati v praksi. Glede na to, s kakšnimi omejitvami se EFSA sooča, mislim, da počne res vse, kar je možno. Sedeva je vedno moč izboljšati, ampak vsi skupaj, tudi države članice, bi si morali več prizadevati za to. It, uh... Naslednje vprašanje se je nanašalo na trditve in botanske snovi, botanicals. Ampak moram reči, da tu ne gre za vprašanje osebja. Botanicals to je um, posebna situacija, kaj ti gre za um, konflikt med dvima zakonoma. Torej, um, uporaba um, določb eh, brez upoštevanja učinkov bo vodilo do situacije, ki ne bo nič pomagala. Vse bomo imeli v eni škatli. Zato moramo omogočiti vsem, da razlikujejo med trditvami, ki so relevantne in tistimi, ki niso. Eh, če, torej moramo ustrizno um, se lotiti vsebine tega problema. Ne gre samo za to, da nimamo dovolj zmogljivosti za to, temveč bolj za to, da najdemo pravilni postopek, kako obravnavati te rastlinske dodatke. Ampak to je nad eh, živilsko zakonodajo. Eh, in tu moramo najti rešitev, ki bo vodila tudi do ustreznega rezultata. Potem ali IC lahko izboljša notranje procese, da. Um, imeli smo pogovore v upravnem odboru, kjer smo seveda uh, partnerji in tudi z upravo IFSA smo ugotovili, da prihaja do sprememb pri delu uh, e, IFSA, predvsem odkar je um, v funkciji nov uh, direktor. Torej seveda pa se trudimo tudi za izboljšanje notranjih procesov. Potem vprašanje. Uh, vloge v krizi. In želim vas eh, opozoriti na to, kaj smo skupaj sprejeli oziroma kaj ste vi sprejeli in kaj je tudi pravilen pristop. V Evropi smo se odločili, da bomo razdelili um, ocenjevanje tveganja od kriznega upravljanja in mislim, da moramo ostati pri tej delitvi in eh, to mora veljati v vsaki posamezni situaciji. EFSA ima zelo jasno vlogo pri krizah, torej da oceni ostrezen problem, vendar EFSA naj ne bi bila vključena v krizno upravljanje. To je drugačna vloga in to je vloga, ki jo Eh, zakonodaja pobirja komisiji in eh, pristojnim organom v državah članicah in tega se moramo držati. Moramo uporabiti znanstveno sposobnost EFSA, da čim prej zagotovi ustrezne informacije, torej, torej bloga EFSA. EFSA pa nima nobene bloge potem pri kriznem upravljanju in to naj tako tudi ostane. Včasih eh, seveda te vloge se malo prikrivajo v času krize, to je pa vsem razumljivo, ko eh, ne gre za dneve, temveč za ure, eh, v katerih je treba sprejeti odločitve, ampak na splošno pa eh, želimo ostati pri tej delitvi eh, nalog. Potem vprašanje, ali splošna živilska zakonodaja in eh, preverjanje ustreznosti, kdaj bo to zaključeno oziroma ali je že zaključeno. Torej ni e, še zaključeno to preverjanje ustreznosti v prvem e, trimesečju 2016, pa bomo to na vsak način zaključili. In sicer v naslednjih treh mesecih to želimo finalizirati. Sedaj imamo na voljo študije, ki nam zagotavljajo vse informacije in sedaj um, pripravljamo ustrezno poročilo. Čez dva, tri meseca bomo imeli osnutek poročila in potem sledijo spet posvetovanja, ampak uh, torej v prvem tri meseču bomo zagotovili to poročilo. Večkrat je bilo omenjeno in to je tudi zelo pomembno. Uh, in sicer, da je zakonodajni okvir mogoče sicer zadosten, ampak na nekaterih eh, področjih gre za dramatične probleme pri izvajanju. Evropski sistem temelji na dejstvu, da je izvajanje eh, zakonskih okvirov Eh, v pristojnosti držav članic. Evropski organi pa imajo določeno svetovalno nalogo, pri tem tega se moramo zavedati. Torej, pri izvrševanju in izvajanju imamo uh, dobro orodje in sicer živilska, živilski in veterinarski urad, ki omogoča nadzor nad učinkovitostjo nacionalnih organov pri izvajanju posameznih določb evropske zakonodaje in v bistvu tudi ominjamo uh, eh, in opozarjamo na kritične točke in zagotavljamo feedback državam članicam, kjer jasno rečemo, kje so problemi in ki, kaj je treba spremeniti. Odziv je včasih boljši, včasih slabši, ampak samo rezultate bomo dosegli samo z dobro usklajenim sodelovanjem med Evropsko ravnjo in, in organi nacionalnih držav članic. Potem vprašanje ali so eh, pravila v zvezi z zakonodajo glede opozarjanja, eh, torej kako je to treba uskladiti tudi z predpisi v zvezi TTIP-jem, ampak vloga TTIP-ja ni Ehm, da se obravnava samo varnost, temveč moramo zagotoviti isto kakovost, e, če tudi z različnimi metodami. In moramo si ogledati, ali imamo v prihodnosti možnost se približati brez znižanja naših standardov ehm, in da bi s tem omogočili naše izvoze v ZDA in tudi obratno. Kot rečeno, sploh ni nobeno vprašanje, nikoli ne bomo eh, niti eno sekundo dovolili, da ehm, zmanjšamo omejitve, ki eh, jih imamo v Evropi zaradi TTIP-ja. Jaz eh, osebno sodelujem v teh pogajanjih in lahko zagotovim, da je tako. Potem vprašanje protimikrobne odpornosti. To ni e, specifično obravnavano v splošni živilski zakonodaji, to ni del preverjanja ustriznosti, ampak če upoštevamo načela splošne živilske zakonodaje, e, smo predlagali, da se to obravnava tudi v okviru veterinarskih predpisov in seveda gre tudi za akcijski načrt Evropske unije, ki bo eh, zaključen leta 2016 in potem bomo pripravili akcijski načrt 2 za naslednjo obdobje, pri čemer bomo upoštevali seveda tudi eh, vse, kar je eh, povezano z. Eh, krmo, ki vsebuje zdravila potem vprašanje harmonizacije in usklajevanja z mednarodnimi pravili. To je na vsak način zelo pomembno vprašanje in ima dva vidika. Želim vas opozoriti na to, da nas zavezujejo mednarodna pravila eh, in to tudi zagotavljamo in ko gre za javni nadzor eh, nad krmo, nad živili in tako naprej. In če kaj še ni bilo jasno, smo to vključili v svojo zakonodajo. Mi smo torej v celotu, celoti v skladu z mednarodno zakonodajo. Je pa še drug vidik, ki je pomemben in sicer moramo biti vodilni na področju varnosti krme in živil in zato moramo predvsem prenesti evropsko raven varnosti v mednarodne predpise. To je zelo pomembna dejavnost in zelo aktivni smo, da bi naše, našo raven varnosti, v katero smo že veliko investirali, prenesli tudi na mednarodno raven. Iz logičnih razlogov za evropske državljane so mednarodna pravila včasih nižja, kot smo jih pripravljeni sprejeti. V Evropi na eni strani obstaja tendenca, da bi vključili eh, mednarodna pravila v evropski zakonodaji, je pa zelo v našem interesu, da se tudi naša pravila sprejmejo na mednarodni ravni. In to je v bistvu tudi že vse, kar sem uh, hotel uh, povedati v odzivu na to razpravo. Hvala za vaše zanimanje. Hvala za te podrobne odgovore. In mislim, da lahko gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer je to krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje. Razpravljali bomo o mnenju eh, poročevalca Zofolija in takoj dajem besedo poročevalcu, ki nam bo razložil uh, svoje mnenje. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, ki je za to pristojn, pripravlja poročilo na lastno pobudo in sicer za krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje in eh, vprašali so nas za mnenje. To mnenje se nanaša predvsem na pomembne tematike za prihodnost človeštva. Izzivi um, pred nami so naslednji. Hraniti svet. Um, Expo, svetovna razstava v Milanu je bila posvečena uh, hrani. Um, In to, kar želim povdariti in kar se mi zdi pomembno, je, da če je glavna vloga kmetijstva, kmetijstva um, zagotovitev hrane, pa moramo eh, zagotoviti tudi um, prihodnost rodnih tal za kmetijstvo. Torej, treba je tudi zaščititi tla, da ne bo prišlo do zbijanja, pre, um, zbijanja tal in to tudi pred scenarijem, ki je pred nami. Um, torej, um, svetovno prebivalstvo uh, e, se viča, do 2050 naj bi bilo 9,7 milijarde prebivalcev in uh, zato bo tudi povpraševanje po hrani vedno večje. Odgovor na to vprašanje mora biti ta, da zagotovimo um, zadost dostopno proizvodno zdrave hrane eh, ob eh, ohranjanju varstva narave in ohranjanja dragocenih virov za prihodne situacije. Moramo proizvajati več, vendar na drugačen način, z manj uporabe vode, energije, eh, pesticidov, gnojil. Torej, nov model um, tudi v kmetijstvu, krožnega gospodarstva, ki nima alternative. Um, danes potrebujemo lito in pol za recikliranje vseh snovi, ki jih uporabimo v enem samem litu. In zato je treba odpraviti tudi eh, živilski odpadki oziroma premalo, eh, oziroma eh, zmanjšati je treba eh, obseg. Eh, živilskih odpadkov, predvsem, če upoštevamo, koliko ljudi gleduje na svetu in po drugi strani, koliko ljudi je um, predebelih. In zato um, so potrebni tudi različni um, programi, predvsem za zdravo prehrano um, otrok. In Eh, or, eh, karitativne organizacije morajo dobiti ostrizne donacije, da lahko izvajo svoje delo. In razen tega moramo imeti jasne smirnice o tako imenovanih podizdelkih kmetijstva, ki niso odpadki, ki lah, se lahko uporabijo, naprimer, v energetske namene. Uh, cilj, eh, ki smo si ga zastavili, je, da podpremo kmetovalce v tem prehodu k bolj trajnostnim metodam kmetovanja. Eh, eh, učinkovitost in produktivnost naj se poveča. Obenem je treba zagotoviti varnost prehrane, ustrezno količino živil, varstvo zdravja, gre za kakovost živil in seveda tudi za dobrobit živali. In zato je treba poskrbeti za to, da ne bo prišlo do nadaljnega izgubljanja um, biotske raznovrstnosti in da se bo eh, zmanjšalo izpusti toplogrednih plinov. Moramo predvsem staviti na mlade. Potrebujemo ekonomske spodbude, bolj uh, pravična porazdelitev prihodkov v dobavni eh, živilski verigi in treba je eh, predvsem ostrezno označiti tudi izvor določenega živila. Da bi eh, pomagali v praksi kmetovalcem, eh, pri eh, pametnem in trajnostnem kmetovanju je seveda biološko kmetovanje mm, velikega pomina, pri čemer naj se uporabljajo tudi nove tehnologije, informatika in tako naprej. In razen tega gre za ustvarjanje novih delovnih mest eh, na področju kmetijstva. Treba je. Eh, ustaviti ta trend staranja prebivalstva v kmetijstvu, kar velja še predvsem za hribovita območja in za odročna območja in to vodi potem do erozije tal. Države članice bodo imele pomembno vlogo, morajo vlagati v programe razvoja in raziskav in eh, tudi v nove agrotehnologije. Treba izmenjavati dobre prakse in um, treba je Eh, narediti dostopne rezultate raziskav tudi majhnim kmetijam, ki so pogosto izključene iz tih eh, inovativnih krogov. Eh, in treba je predvsem tudi upoštevati podnebne spremembe in pomen vode pri tem. Treba je zmanjšati uporabo vode v kmetijstvu um, treba je omejiti monokulture. Um, 2050 naj bi bilo 200 milijonov beguncev zaradi podnebnih sprememb. Um, omejil sem se v mnenju na eh, glavna vprašanja, ki so povezana z inovacijami v kmetijstvu. Vendar um, je ta predlog možno izboljšati s predlogi sprememb. 27. novembra je rok za predložitev takih sprememb. In prepričan sem, da boste radi eh, prispevali s kakovostnimi eh, predlogi. Hvala, sedaj pa gospa Köstinger. Much, Mr. Uh, eh, Hvala, gospod predsednik. Jaz eh, tu eh, nadomeščam gospod Marjano Petir, našo poročevalko v Senci. Ona eh, se ne more odeležiti današnjega sestanka, vendar mi je posredovala njene um, um, pripombe. Gospa Petir želi povdariti predvsem nekaj točk, ki ne bi jih upoštevali v času, ki je še pred nami in sicer na področju uh, krepitve inovacij. Uh, in eh, z namenom razvoja kmetijstva in z namenom pomoči kmetovalcem. Gospa Petir je mnenja, da moramo podpriti inovacije, predvsem inovacije, katerih cilj je zmanjšanje proizvodnih stroškov. To je možno storiti z regionalizacijo um, porabe energije, vode in drugih surovin z vzpostavitvijo zastavljanjem kružnega gospodarstva. Razen tega je mnenja, da naj bi inovacije prispevale k bolj eh, trajnostno proiz, kmetijsko proizvodno na majhnih kmetijah in predvsem tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti. V času prekomirne proizvodnje živil in zaradi saturacije zasičenosti trgov je gospa Pitir mnenja, da naj bi konkurenčnost temeljila predvsem na večji kakovosti, kot pa na kvantiteti proizvedene hrane. Zato je pomembno, da uh, uvedemo nove uh, modele menedžmenta na kmetijah, ki naj bi pomagale kmetom, predvsem pa tudi ohranjale uh, Eh, kmetijske površine kot dragocen vir. Razen tega obstaja nevarnost, da bi škodovali eh, svoji. Torej, če ne stavimo na trajnostno kmetijstvo, bi to seveda lahko eh, škodilo prihodnim generacijam. Gospa Petir bi bila torej vesela, če bi poročeval poročevalec upošteval njene pripombe. Hvala. Elizabeth, sedaj pa na vrsti gospod Nikolsen. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalcu za poročilo. Seveda ima prav, da pravi, da je to najpomembnejši dolgoročni izziv za nas kmetijstvo. Do 2050 je treba podvojiti proiz, kmetijsko proizvodnjo, da bi pokrivali potrebe. E, zato pa bodo na voljo isti viri in zato je jasno, da če želimo intenzivirati proizvodno živil na trajnost način, potem bomo morali uporabiti tehnološke inovacije, ki bodo temeljile na novih znanstvenih dosežkih v Evropski uniji. Bolj podrobno si moramo ogledati tehnike kmetovanja, eh, tudi uporabo velikih podatkov na kmetijah, da bi povečali učinkovitost proizvodne živil. Mislim, da imajo kmetijske šole pri tem pomembno vlogo eh, pri usposabljanju mladih generacij kmetovalcev. torej um, krepitev inovacij pa ne pomeni samo uporabe najnovejših tehnologij. Uh, v moji regiji uh, smo, uh, se je nekaj kmetij vključilo v nov program 2014-2020 in sicer gre za uh, Eh, tudi nove metode upravljanja kmetij in predvsem za, izboljšo, za boljšo izmenjavo informacij med temi kmetijami. Um, pri krepitvi inovacij je upravljanje temeljnega pomena v Evropi in da bi bili kos eh, dolgoročnim izzivom. Um, ne moremo ohranjati samo velikih kmetij, temveč moramo imeti pravila, ki bodo veljala tudi za majhna, majhne kmetije. Živilski odpadki eh, je pravzaprav žalitev eh, družbe. Um, um, včeraj je, bil na je bila na BBC-ju oddaja o teh živilskih odpadkih in mislim, da moramo res bolj usposabljati ljudi na splošno, da moramo uporabiti živila, ki jih proizvedemo, ne pa da jih držemo v stran. In treba je upoštevati tudi večjo vlogo prodajalcev, trgovin na tem sektorju. Um, in eh, to, um, tega se moramo lotiti predvsem tudi dolgoročno. Sedaj pa gospod Gerbrani. Hvala gospod predsednik, želim se zahvaliti eh, poročevalcu za ta pomemben prispevek. Mislim, da je že izpostavil najpomembnejše točke ki so pomembne za nas kot odbor za okolje. E, govorim za e, našega poročevalca v senci gospoda Nilsa Torujca, ki žal ne more sodelovati. Mogoče je za mnenje odbora za okolje to celo preveč, ampak mora, moramo se prizadevati za radikalno spremembo kmetijske politike, e, da preidemo s podpore prihodkom, s Eh, pomočjo kmetom pri inovacijah, um, ampak to gre mogoče predaleč. Vendar inovacija je ključno področje za zagotovitev uh, zadostne proizvodne hrane v prihodnosti, ko nas bo kmalo že 10 milijard na našem planet, planetu. Ampak inovacija ne pomeni vedno, da potrebujemo nove prakse. Uh, mislim, da moramo ravnati tudi praktično. Če bolje delimo inovativne načine eh, kmetovanja, bi lahko že danes od tega profitirali eh, pri proizvodnji v Evropi. Torej, izmenjava dobrih praks je. Eh, del tega inovativnega pristopa in nadaljne področje, in to je seveda v pristojnosti našega odbora, je, da moramo zagotoviti, da bomo povečali proizvodno brez eh, škode za okolje. In če si ogledamo um, poročilo o naravi, včeraj smo razpravljali o tem v tem odboru, intenzivno kmetijstvo je eden glavnih razlogov za izgubo biotske raznovrstnosti v Evropi. Pred nami je veliko izzivov, torej večjo proizvodnjo potrebujemo, na drugi strani pa moramo ohranjati biotsko raznovrstnost. In tu um, se bomo morali poslužiti inovativnih kmetovalnih tehnik in tudi boljšega upravljanja. Včasih to pomeni tudi, da bi kmetijstvo moralo biti manj intenzivno. Torej, to sem hotel povedati na začetku in potem bomo seveda tudi pisno prispevali k oblikovanju tega mnenja. Sedaj vaj na vrsti gospod Heusling. Hvala poročevalcu za poročilo. E, mnogo pomembnih točk je omenil. Včeraj smo imeli razpravo v Eh, odboru za kmetijstvo o isti temi in ta razprava se zelo lepo razlikuje od razprave v kmetijstvu. V odboru za kmetijstvo so mnogi mnenja, da inovacije pomenijo več tehnike, več um, sredstev za zaščito rastlin in tako naprej in da je to napredek, ampak to je pa moja kriva pot. Eh, če želimo še spodbujati intenziviranje sedanjega modela. In kolega pred mano je to omenil, ta vrsta kmetijstva ima veliko stranskih učinkov, izgubo biotske raznovrstnosti, pa tudi tla. E, Sli se e, ne ravna skrbno in zato ta sistem ne more biti odgovor za prihodnost. Inovativno In perspektivno kmetovanje mora biti ekološko kmetovanje z manj uh, stranskimi učinki in z manj inputom lahko izvajamo kmetijstvo, ki prav tako zagotavlja eh, prehrano za vse. Mnogi vedno navajajo, da bomo potrebovali za 70 odstotkov višjo proizvodnost živil. No, to bi veljalo, če bi vsi tudi v prihodnosti se hranili tako kot mi danes, da jejo meso in tako naprej. Ampak to ne bo funkcioniralo, ne morejo se hraniti vsi tako kot mi v srednji Evropi ali tako kot v Ameriki, kjer eh, uživajo še več mesa, mesa in porabijo še več mesa. V Evropi vidimo, da investiramo eh, v množično proizvodno mesa in mleka. In to izvažamo in s tem v bistvu tudi ne pomagamo svojim kmetom s to veliko kot količino živalskih proteinov ne pomagamo nikomor na tem svetu. Kmetje trpijo zaradi upadanja cen in zato moramo premisliti o tej množični proizvodnji. In seveda moramo predvsem minimirati izgube. Preveč mičemo v stran. To se dogaja pri nas. V manj razvitih državah pa Eh, mnoga živila sploh ne eh, pridejo do potrošnikov, ker ni hladilnih verik in tako naprej. In to so točke, ki se jih moramo lotiti in zadnja stvar. In tudi tu si moramo biti enotni. Soočamo se z dramatično izgubo um, um, delovnih mest v kmetijstvu v Evropi in po vsem svetu. Vsak, uh, ki opusti to dejavnost, uh, um, se loči tudi od eh, dela svojega znanja. In zato moramo poskrbeti za to, da bodo tudi majhni kmetje um, lahko um, nadaljevali svojo dejavnost, tako da ne bo prišlo do izgube tega znanja, gospod Balco. Hvala. Osnutek mnenja je zelo jasen v zvezi z izzivi, s katerimi se sooča kmetijstvo in nekateri ti izzivi eh, si tudi nasprotujo med sabo. Eh, pripravljalec mnenja je omenil rast prebivalstva in to pomeni, da bo treba proizvesti več hrane. V Evropi eh, poskušamo proizvajati kakovostno hrano. Ne smemo pozabiti, da je v eh, tem osnutku mnenja omenjeno tudi, da je druga naloga kmetijstva eh, ohranjanje kmetijstva in eh, prebivalstva v kmetijstvu. Torej ne gre samo za znanje, eh, temveč gre predvsem tudi za eh, odhajanje eh, Eh, prebivalcev z vasi, z podeželja. Zato eh, ima kmetijstvo pomembno vlogo. Nekaj, kar v pisnem dokumentu ne piše, vendar nekud smo že imenovali postopke, eh, ki vključujejo robotiko. Robotika se uporablja v kmetijstvu za Eh, proizvodnjo GSO-jev in predvsem eh, soja. Torej, um, tega si pravzaprav ne želimo. Um, um, deloma celotno kmetovanje poteka samo še stroji, to pa je v nasprotju z našimi cilji in naš cilj je tudi, da ustavimo izpreznitev podežalja. In če si to želimo, potem to ni v skladu z našimi cilji, ampak mogoče eh, tudi nisem pravilno razumel, kaj je povedal eh, pripravljalec mnenja, gospa Birik. Hvala, gospod predsednik. Včeraj smo imeli isto razpravo v odboru za kmetijstvo. Če govorimo o prihodnosti skupne kmetijske politike, potem sem ne sodi intenzivna živinoreja, čeprav je to pomemben sektor v Evropi. Včeraj smo se o tem pogovarjali z Evropsko investicijsko banko. 30 odstotkov energije želimo iz trajnostnih virov ehm, in sicer zaradi podnebne politike mislim, da eh, kmetijstvo čaka, pomembne, čaka pomembne naloge. Treba je zajiti fosate, potem problematika v zvezi z metanom, eh, voda, tla. Ne moremo eh, leta in leta samo formulirati neke zahteve, temveč bolj pomembno je, da nudimo kmetijstvu možnosti za inovacije vendar v Evropi to pogosto obviramo, ne nazadnje zaradi eh, direktive o odpadkih. Pomembno je, da spodbujamo lokalno proizvodnjo in doseči moramo, da bodo družinske kmetije še naprej lahko živele, potrebujemo pa seveda tudi velike, velike, velike kmetije, gospod Selimovič chvala, chvala poročevalcu. Želim eh, povdariti, kako se veselim tega poročila, tega mnenja. In sicer gre za spodbujanje inovacij in za izboljšanje imidža kmetijskega sektorja. O tem smo včeraj razpravljali v odboru Agri in razumel sem, da je veliko bojazni v zvezi z zaposlovanjem, kako bi to vplivalo na um, um, zaposlovanje, na zelenitev in tako naprej. Ampak mislim, da moramo temu dati neko možnost, temveč zakaj gre. Kmetijski sektor se zaznava kot eh, nekaj z. Um, nekaj zastarilega, nekaj, kar onesnažuje okolje in tako naprej. Ampak to enostavno ni res. Um, nekatere stvari je treba sicer izboljšati, ampak mislim, da naj bi bila ambicija tega poročila, da se tega lotimo eh, z dobro voljo, bodi si, da gre za učinkovito rabo virov, za zelenitev, za ohranjanje biotske raznovrstnosti ali pa tudi za izboljšanje imiča kmetijskega sektorja. Um, največji del proračuna EU gre v kmetijstvo in um, um, zato moramo paziti na to, kako uporabiti vire tega sektorja. In Eh, mislim, da moramo kmetijstvo predvsem videti kot nekaj, kar je lahko inovativno, eh, kar eh, nas opogumlja in ne m, kot nekaj, kar samo povzroča škodo. Eh, in seveda gre tudi za proizvodnjo hrana. Torej, želim toplo pozdraviti to poročilo in eh, vsem, ki se s tem ukvarjajo, želim veliko sreče. Lahaje. Najlepša hvala, gospod Lahaje. Prizdal. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za upravljeno delo, imam pa nekaj pripomp. Tri, če smo bolj konkretni. Pri tretji točki omenjate na milijarde ton hrane, ki se meče stran. Bi lahko prosim bolj natančno opredelili, kaj je to metanje hrane stran. Tudi komisarju Hogenu sem že zastavila vprašanje s tem v zvezi. Potem točka šest. Preden prejemamo nove zelenitvene okrepe, bi bilo bolje, da preverimo, kako se trenutno izvajajo zelenitveni okrepi znotraj SKP-ja. Zanimivo bi bilo videti, kaj se dogaja na področju ekokmetijstva. Mislim, da bi lahko bili bolj naklonjeni spodbujanju tistih kmetov, ki spoštujejo okolje. Potem pa še par pripomp v zvezi z inovacijami. Dostop do širokopasovnih povezav na podeželju predstavlja pomemben dejavnik, če želimo, da bi naši kmetje delovali bolj spoštljivo do okolja. Tudi vse te big data v zvezi z okoljem in kmetijstvom bi morali zbrati. Še vedno so namreč ti podatki vse prevečkrat zaupni. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Tako še zadnja govorka, gospa Melin. Hvala. Kot poročevalka v Sinci se želim zahvaliti kolegu za to mnenje eh, in ker je dobro preuzil, povzil pomembne točke za prihodnost kmetijstva. Strinjam se z njim um, kar zadeva posamezne izzive, tudi podnebne spremembe in um, predvsem tudi za zagotovitev živilske proizvodne za vedno več e, prebivalstva. Treba pa je uh, upoštevati tudi druge koncepte za prihodnost kmetijstva in nekateri so že to omenili. Ohranjanje biotske raznovrstnosti, sicer je to omenjeno v tem mnenju, ampak ker e, mnenje seveda ne more biti tako dolgo, um, Eh, to eh, ni eh, dovolj izpostavljeno in v končnem besedilu naj bi to bilo bolj izpostavljeno. Potem, torej ta, to, ta, to varstvo biotske raznovrstnosti ne gre samo za nadaljno izgubo, temveč treba je ustaviti eh, izgubo biotske raznovrstnosti. Potem eh, varstvo tal v Evropi in v letnem eh, poročilu o ustrezne agencije eh, piše, da nimamo direktiv v zvezi z varstvom tal v Evropi in to je seveda velik problem. Eh, tudi razvoj soft biotehnologij lahko pri tem pomaga. Torej gre za večjo diverzifikacijo vrst in tudi za Eh, boljšo odpornost na okoljske strese in predvsem eh, za proizvodnjo krme, s katerimi bi nadomestili uvoz te krme iz tujine. Tu bomo pripravili eh, predloge za spremembe. Vendar tehnologija sama ne zadostuje. Pri proizvodnji je treba se lotiti tudi porabe in zato morajo, eh, bi bilo predvsem pomembno, da bi bilo čim manj intenzivnega kmetijstva, kajti tudi na ta način se ohranja biotska raznovrstnost. In gre za eh, varstvo okolja na splošno, kajti s tem se ohranjajo živalske in rastlinske vrste. Hvala. Najlepša hvala. Besedo bi dal komisiji. Gospod eh, Peters, prisluhnili bomo vašim komentarjem. Mr. Peters is not here. Gospoda Petersa več ni tukaj, izgleda. Ok. The commission. Prav, komisije očitno ni več tukaj. Torej lahko naš poročevalec eh, zaključi to točko. Gospod Zofoli, izvolite kolegi. Hvala vsem kolegicam in kolegom. Mislim, da smo si kar enotni pri tem in zato bomo poskusili eh, izboljšati ta predlog z vašimi pripombami. Eh, ni se nam treba bati inovacij in raziskav v prihodnosti, kajti to je temeljnega pomena tudi za našo kmetijstvo, vendar je to treba pravilno usmirjati raziskave in rezultate raziskav je treba. Eh, Eh, usmeriti v novo idejo o razvoju, eh, za katero smo vsi mnenja, da je takšna ideja pomembna za Evropo in za svet. Eh, ni, ne živimo samo v ekonomski krizi, temveč tudi v krizi vrednot, idej in to nas k silik, silik spremembam. To... Najlepša hvala. Rad bi vas opozoril na. Uh... 27. novembra, to je dan, ko lahko še vložite amadmaje oziroma predloge sprememb. 21. ali 22. decembra pa bomo o tem glasovali v odboru. Tako, sedaj pa lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. Rad bi pozdravil dr. Bertolinija, glavnega znanstvenika pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Lahko se nam pridružite, tako da začnemo z izmenjavo mnen glede monografije IRC in SZO, glede potencijalne rakotvornosti zaradi porabe rdečega in predelanega mesa. V zadnjih dneh je bila to zelo vroča tema na evropski ravni. In za začetek razprave bi besedo takoj dal predstavniku SZO, da nam pove več o rezultatih te študije, kasneje pa lahko začnemo z razpravo. Izvolite, dr. Bertolini, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi odboru Invid, da ste nas povabili sem, da lahko pojasnimo, kakšni so rezultati te raziskave naše agencije za raziskave o raku. Tukaj vidite prosojnico, ki eh, prikazuje rezultate, ki so bili objavljeni v monografiji, v različnih člankih, eh, pripravili pa so jih tudi različni, objavili pa so jih tudi različni časopisi. Kaj so monografije IRC? Gre za nekakšno enciklopedijo karcinogenov, ki v bistvu ocenjuje faktore, ki, so, ki lahko povzročijo rakava obolenja pri ljudeh. Torej gre za odločitev da ali ne. Tukaj ni druge možnosti, samo dvesta. V zadnjih letih smo opravili različne ocene, tako eh, glede okoljskih in eh, delovnih eh, tvegan, pa tudi kemičnih, fizičnih in bioloških agentov. Kar tisoč agentov smo preverili od leta 1971, 118 jih je karcinogenih za ljudi, več kot 360 pa jih je vredno ali mogoče karcinogenih. Na tej podlagi se potem Evropske, Evropska agencija in nacionalne agencije odločajo, kako, eh, kako sprejeti preventivne in druge ukrepe. IRRC je ocenil rdeče meso ter predelano meso, to pa je priporočil znanstveni odbor IRC. Ta se odloča, katere snovi bomo pregledali. Gre za neodvisni odbor, ki priporoči snovi in agente, ki jih je potem potrebno analizirati. Mnoge znanstvene študije so bile izvedene v zadnjih desetletjih o tem vprašanju in prav zato so zadnje relativno široke, zadnje priporočila objavljena pred nekaj leti strani SZO. 22 neodvisnih znanstvenikov je tukaj sodelovalo, morali so podpisati izjavo o um, konfliktu interesov. V primeru, da je prišlo do kakšnih konfliktov, smo te znanstvenike zamenjali. Pregledali so več kot 800 epidemioloških študij, študij na živalih in tudi in vitro študij. Ta raziskava je potekala šest mesecev. Na koncu pa so vsi znanstveniki za deset dni sedli vsaj na sobo in pripravili povzetke študije. Torej šlo je za zelo resen postopek preverjanja. O katerih snoveh govorimo, kaj smo preverjali? Po eni strani imamo tukaj rdeče meso, gre za govedino, eh, cvinino, meso eh, konjev, tudi očetino, ne pa eh, divjačino in prvotine predvsem morda tudi zaradi tega, ker ni bilo dovolj študij, da bi preiskali to meso. Preiskali pa smo tudi predelano meso. Kaj to pomeni? Gre za katerokoli meso, včasih tudi prvotnino, ki je bilo zmešano v predelano meso, tega pa se potem ohrani z dimljenjem, z soljo, z fermentacijo in drugimi kemičnimi konzervanci. To vključuje različne mesne izdelke. Zaključek je, da je predelano meso kancero, kancerogeno za ljudi. To izjavo smo podali na podlagi dovolj dokazov, da uživanje takšnega predelanega mesa povzroča uh, kolorektalni rak. Rdeče meso pa je verjetno kancerogeno za ljudi, namreč nimamo dovolj dokazov, s katerimi bi lahko podali kakšno drugo razlago za rezultate teh študij. Ne moremo torej izključiti, da obstajajo ele elementi, naprimer drugačna metodologija ali kaj podobnega, ampak verjetno je karcinogena. Tveganje za tiste, ki uh, jedo predelano meso v primerjavi s tistimi, ki tega ne počnejo, je 18-stotno tveganje, če pojeste dnevno 50 gramov predelanega mesa. To pomeni dva ali tri uh, kosi slanine, ki jih pojeste na dan, vam za 18 odstotkov zvišajo vrednost, da boste dobili kolorektalnega raka. Kakšni so dokazi, torej ka, o čem se strinjamo? To je pomembno razumeti. IRC predstavlja moč dokazov za kancerogenost. Torej odgovarja na vprašanje, ali gre za rakotvornostno da ali ne. To pomeni, da ne zapiše, koliko primerov raka smo ugotovili pri prebivalstvu, torej ni nobenih nedoločnih številk. Za to kategorizacijo torej na enako raven postavimo naprimer rdeče meso, kajenje in druge snovi. Gre samo za vprašanje, ali je to rakotvorno, da ali ne. Razumeti je potrebno, da kajenje, alkohol, onesnaženost donaka in tako naprej, nimajo enakega vpliva na zdravje kot predelano in rdeče meso. Ne, samo vprašanje je, ali so rakotvorni. V skupini 1 so snovi, ki zagotovo povzročajo raka, 2A verjetno povzročajo raka, 2B mogoče, skupina 4 pa so snovi, ki ne povzročajo raka. Če torej primerjamo, kot sem povedal, tveganje na prebivalstvo, glede uživanja določenih snovi, smo videli, da imamo v skupini ena, naprimer, predelano meso. Ta poviša tveganje za kolorektalna rakava obolenja za 18 odstotkov. 20 do 30 cigaret na dan pa poveča tveganje za raka na pljučih za 20 do 25 krat. To je, naprimer, 2000 odstotno povečanje. 4 do 5 kozarcev eh, piva ali vina na dan pa poveča možnost za raka ustni votlini za 180 odstotkov. Torej, vse te tri snovi so v prvi skupini, ampak razlika med tveganjem je zelo, zelo velika. Če si ogledamo absolutne številke iz raziskav, ki so bile opravljene, lahko vidimo, da od 8 milijonov uh, smrti zaradi raka po svetu jih je približno en milijon zaradi kajenja, 600 tisoč zaradi alkohola, 200 tisoč zaradi eh, onesnaženja zraka, 50 tisoč verjetno zaradi rdečega mesa in 34 zaradi predelanega mesa. Gre torej za povsem različno stopnjo tveganja, kot lahko vidite. In če si ogledamo eno specifično državo, naj vam tukaj bolje pojasnim če si ogledamo Združeno kraljestvo, ki je prikazano tukaj na prosojnici. Naprimer, če bi jutri vsi prenehali kaditi, bi v Združenem kraljestvu imeli 64500 64 eh, manj primerov raka. Če bi v Združenem kraljestvu jutri vsi prenehali jesti rdeče in predelano meso, bi imeli približno 8800 manj primerov rakavih obolenj. Torej, zakaj sta ti dve snovi v isti skupini, ko pa je število tako drugačno? In zakaj je tukaj tudi drugačen odstotek? Zakaj? Zato, ker samo manjši odstotek ljudi kadi, rdeče in predelano meso pa je večino, večina ljudi. Prav zato absolutne številke morda ne pokažejo dejanske slike. Naj vam povem še, zakaj se to dogaja. Zakaj je rdeče in predvsem predelano meso rakotvorno? Prva težava je na kemični ravni. Namreč to meso vključuje določeno molekulo iz eh, železa, ki ga prevzamemo iz eh, mesa in ki draži celice v našem črevesju. To draženje potem spodbuja rast celic na tem mestu in to poveča tveganje za rakava obolenja. Poleg tega spodbuja tudi bakterije, ki lahko povzročajo podoben učinek. Potem so tukaj še nitrati, ki jih dodajamo v predelano meso in ti se lahko v našem črevesju predelajo v rakotvorne kemikalije. Na koncu pa še metoda priprave tega mesa. Če se meso kuha na zelo visokih temperaturah, lahko pride do proizvodnje drugih eh, aminov, kot so naprimer policiklični amini. Verjetno ste v novicah v zadnjih dneh prebrali veliko mnen. Mnogi so povedali, da to ni nič novega, da smo to že dal časa vedeli in da je že dal časa bilo predvideno, oziroma da je veliko ljudi sumilo, da predelano meso povzroča rakava obolenja. In nekatere države so dejansko pripravile priporočila na tem področju, naprimer Združeno kraljestvo priporoča, da ljudje ne jedo preveč predelanega mesa, Švedska, da ljudje ne pojedo več kot 500 gramov rdečega mesa na mesec, na teden, Nizozemska priporoča, da ljudje omejujejo uživanje predelanega mesa in tako naprej. Leta 2003 smo mi izdali mnenje, zapisali smo, da tisti, ki niso vegetarijanci, naj omejijo svojo, eh, svoje zauživanje predelega mesa, naprimer klobas, salam, šunke in slanine. Torej, naj zaključim. Ta študija o eh, rakotvornosti mesa je nekaj, kar moramo vključiti v naša priporočila za zdravo prehrano. Meso je pomemben vir proteinov, vitaminov, mineralov in tako naprej, tudi železa. In to je potrebno jasno povedati. Podati pa moramo tudi vse informacije, ki so na voljo. Kakšno je torej naše priporočilo dan danes? Ljudje naj se izogibajo predelanega mesa, kolikor je le mogoče, ker je to rakotvorno in vsebuje visoko število kalorij, ki poleg tega tudi povzročajo naprimer sladkorno bolezen in druge srčnožilne bolezni. Seveda morajo ljudje zaužiti dovolj beljakovin, železa in vitaminov, ampak eh, pri tem pa je dobro, da pojedo veliko svežega sadja in zelenjave, omejijo uživanje soli in sladkorja ter se izogibajo alkoholu. To so nasplošna priporočila, z veseljem pa bom prepsluhnil vašim vprašanjem in komentarjem. Najlepša hvala. Ja, hvala za to predstavitev in za zelo koristna priporočila glede zdrave prehrane. Tako mislim, da lahko začnemo z razpravo v odboru. Gospa Cabezon Ruiz, izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Na začetku bi rada povedala, da je varnost hrane seveda ključnega pomena za zdravje. Tako da gre ne zgolj samo za zelo pomembno zadevo, temveč za odločilno zadevo. Imam pa kritično pripombo, če smem. Nismo se sicer spuščali v samo vsebino zaključkov te študije, ampak vseeno se mi zdi, da bi lahko bili nekoliko manj neprevidni pri komuniciranju v zvezi s temi zakonodajnimi akti. Očitna komisija prišla tudi do zaključka, da je uravnotežena dieta bistvenega pomena, da mora v zdravo prehrano biti vključeno tudi meso. Vi pravite, da pretirano predelano hrano iz mesa ne bi smeli pretirano uživati, ker je škodljiva za zdravje. Mi še vedno nimamo dostopa do te študije. Vi ste rekli, da bo študija javno dostopna, ampak zaenkrat še ni. Skratka, nekaj trdite in ta zaključek se mi zdi zelo resen. Če se lotim še same vsebine, nimam podatkov, kot sem rekla, zato ker nimam dostopa do tega poročila oziroma študije, da pa bi lahko uspeli preveriti to, o čemer govorite, bi morali imeti dostop do študij. Opravljenih je bilo nekje 800 tovrstnih študij oziroma poročil, mi imamo dostop zgolj do posameznih povzetkov. Zanima me tudi, ali predelano meso res povzroča raka, ali je to neodvisen dejavnik pri povzročanju te bolezni, ali se povezuje še s katerimi drugimi dejavniki. Zdi se mi, da je to zelo pomembna tematika. Zato bi si resnično želela imeti dostop do teh poročil in študij, da tudi sama lahko pripravim bolj podrobno analizo. And, uh, now... Najlepša hvala. Sedaj pa dolg seznam prošen za besedo. Gospa Klostet, izvolite. Hvala lepa. Dobro je, da imamo to razpravo. Vprašanje je precej prisotno tudi v javnosti med potrošniki. Potrošnike skrbi to vprašanje. Predvsem jih skrbi samo tveganje, ki obstaja. Vi ste rekli, da je meso vir beljakovin, da mesa ne moremo v celoti izločiti svoje prehrane vseeno pa se določeni potrošniki dejansko sprašujejo glede tega, pa si bodo rekli, ja ne bomo več jedli rdečega mesa ali pa suhih salam in tako naprej. Tudi proizvajalci so precej zaskrbljeni zaradi morebitnih posledic, do katerih bi prišlo zaradi zmanjšane porabe teh živil, kako bi se skupaj vplivalo na njihovo proizvodnjo. Vi ste rekli, kar vemo, da bi morali uživati več sadja in zelenjave, tega se vsi dobro zavedamo. Poleg tega moramo uživati vlakna, ki se običajno nahajajo v sadju in zelenjavi. Vemo pa tudi, da je nažalost pri proizvajanju sadja in zelenjave prisotnih tudi veliko pesticidov, veliko kemičnih sestavin. Vemo, da so te snovi prav tako kancerogene. Tako da ne vem, kaj naj storimo. Obstaja sicer ekološka proizvodnja, vendar jo je premalo. Lahko bi imeli bolj razumno pridelavo, kot to imenujemo, se pravi, da bi čim bolj izločali rabo teh pesticidov in nevarnih kemičnih snovi. Ekološka pridelava je običajno dražja, poleg tega se ekobioproizvodi manj časa lahko hranijo, Tu so vse dejavniki, ki vplivajo na porabo teh živil. Rib niste omenjali, čeprav vemo, da so kakovostne ribe, ki so bile vzrajene skladno s poštovanjem okolja, na voljo, da so dobre za potrošnike, za zdravje, ampak imamo ribe, ki jih gojijo in te ribe vsebujejo tudi veliko živega srebra, naprimer. Tako da so potrošnik dejansko lahko vprašajo, kaj pa naj kupim, kaj naj dam jesti svojim otrokom. Informacij bi moralo biti na voljo veliko več, predvsem pa bi morali potrošnike pomiriti, da bodo vedeli, kakšna je povezava med okoljem, zdravjem in kakovostno varno hrano. Doseči je treba napredek tudi na kmetijsko-živilskem področju. Potrebujemo pa predvsem veliko bolj obsežne informacije. Najlepša hvala, gospod Ek, izvolite. Dankšen, herr prezident. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, zelo sem vesel, da je SZO objavila takšno raziskavo. To naj povem kar na začetku. Sam sem namreč že 20 let vegan skoraj sem že obupal nad veganstvom in skoraj sem se nehal politično angažirati na tem področju. Namreč eh, zauzemal sem se za to, da bi jedli manj mesa. Potem pa je pred petimi leti bila objavljena študija Shiner in tisto je šlo v podobno smer. Namreč dokazano je bilo, da je meso škodljivo za naše zdravje. Takrat je bila objavljena tudi knjiga v tej smeri. Potem se je način prehranjevanja v Nemčiji resnično občutno spremenil. V zelo kratkem času se je zelo povečalo število ljudi, ki jedo manj mesa, pa tudi vegetarijancev in veganov. Približno 8 odstotkov je takšnih ljudi danes, to pa se vsak dan veča. Pravkar ste govorili tudi o proizvajalcih. Namreč eh, proizvajalci tukaj niso trpeli, nobena škoda jim ni prišla. V Nemčiji se veča in alterna, uh, eh, industrija alternativ, torej mesnih nadomestkov, naprimer sojnih zrezkov in podobnega. Na eh, kongresu mesne industrije v Nemčiji sem se pogovarjal z proizvajalci in jim povedal, da bi bilo zelo dobro, da proizvajajo tudi mesne nadomestke. Naprimer, Reve, Wiesenhof, Ruben Waldermühle, to so vse velika mesna podjetja, ki so sedaj začela proizvajati tudi mesne nadomestke in alternativna živila, ki jih lahko potrošniki kupijo. Po oglasih vidimo, da so ti izdelki zelo uspešni. Prej ste govorili tudi o tem, kako, uh, visoka, kako visok je odstotek masnega deleža v um, mesu. Torej, poleg teh 18 odstotkov tvegan za rakava obolenja imamo tukaj še druga, druge bolezni, naprimer srčnožilne bolezni, kolesterol, kolesterol torej, in tako naprej. ribe v bistvu niso alternativa mes, mesu. Namreč eh, svetovna morja so že relativno prazna. Preveč lovimo ribe in v, čez deset let približno teh glavnih rib, ki se jih uporablja za prehrano, skoraj ne bo več. Kar pa se tiče ribogojstva, vsi vemo, kako je to. Če potrebujete antibiotik, ker ste bolni, je boljše, da greste trgovino in kupite ribje palčke iglu, tam je namreč eh, dovolj antibiotikov že notri. Kar se tiče splošnih tvegan uh, eh, v mesu, imamo tukaj tudi te uh, odporne klice, ki jih meso vsebuje. Z velikimi koraki stopamo proti pogajanjem za COP21 in včeraj so znanstveniki objavili, da, je, da so se vrednosti emisij eh, v zadnjih letih kar 32 krat povišale. Če želimo res nekaj storiti za javno zdravje in za naš planet, potem je najbolje, da uberemo smer, ki jo priporoča SZO. Namreč, da bomo jedli manj predelanega mesa in manj mesa nasploh. Imam pa vprašanje za komisijo. Vemo, da so cigarete škodljive za zdravje ljudi. Na ovojčkih cigaretov piše, kajenje ubija. Ali ne bi bilo smiselno, da bi tudi na embalažo mesa zapisali, da je pretirano zauživanje mesa škodljivo za naše zdravje? Hvala. Thank, thank you very much. Najlepša hvala. Gospod Hodling, izvolite. Ich, ich danke Ihnen ausdrücklich für die. Najlepša hvala. Hvala za ta pojasnila, ki smo jih slišali danes. To je zelo pomembno, zato da razumemo težavo z vseh strani. Slišali smo o različnih tveganjih, ki tukaj obstajajo, namreč eh, obstajajo tudi druge snovi, ki so bolj tvegane kot eh, to, da jemo meso. Kolegi, kot je gospod Ek, eh, sedaj pozivajo k kulturnemu boju, glede na to, da obstaja ta široka razprava v javnosti, no, jaz mislim, da tako daleč še ne rabimo. Sam raje pojem kos dobrega biološkega mesa, kot pa da jem tofu pripravljen iz gensko spremenjene soje. Torej, gre za vprašanje, koliko mesa pojemo. To, da bi na meso napisali, da eh, ogroža naše zdravje, mislim, da je to popolnoma pretirano. In tudi ne izhaja iz trenutnih dokazov. Zanima me, ali naj sledimo Avstraliji in naprimer objavimo priporočilo, da naj ljudje ne zaužívajo prekomernih količin predelanega mesa povečana uporaba in povečano zauživanje mesa je dejansko problematično in o tem smo govorili tudi v prejšnjem poročilu o kmetijstvu. Namreč gre za vprašanje količin. Količine mesa, ki jih pojemo v Evropi, so previsoke in niso eh, razumne. To sploh ni vprašanje. In vsebinska razprava o tem je torej smiselna ter primerna kakšni pa bodo ukrepi, pa bo razvidno iz razprave. Vsekakor pa bi zelo jasno rad povedal, da nima smisla napovedati nekega kulturnega boja in pozivati vse evropejce k temu, da postanejo vegani. Torej, pustimo vsakemu, da izbere svoje. Najlepša hvala, gospod Čirijo. Grazie, grazie, predsednik. Ma... Hvala lepa, predsednik. Moram priznati, da sem predvsej zaskrbljen. Upal sem, da bomo po tej razpravi vsi nekoliko bolj pomirjeni, da bomo dobili določena zagotovila, ampak na podlagi tega, kar smo slišali, ne vem, sam sem študiral pravo, nisem študiral medicine, niti ne morem sedaj spodbijati vseh teh znanstvenih dokazov. Dejstvo pa je, da vse to, kar ste podali v sporočilu, podajate preveč tako na približno. Tu se sicer pogovarjamo o tem, da če bomo jedli preveč sladkorja, preveč mesa, pili preveč kave, bo to škodilo našemu telesu, logično. Ampak ne moremo pa se izogniti temu, da bi v študijah navedli tudi to, da je bolj zdrav način prehranevanja dober za naš način življenja, da je potem različno tudi, ali smo starejši ali smo mlajši. Ne moremo zgolj navesti v nekem poročilu oziroma sporočilu, ja, meso je kancerogeno. Po mojem mnenju, da vi, ki pripravljate ta mnenja, ta poročila, čeprav ste strokovni in pristojni organ, vseeno tega ne morete navajati kar tako. V eni od revij o epidemiologijah, torej ameriška revija Journal of Epidemiology, je leta 2013 pripravila članek v zvezi z zadnjimi ocenami Svetovne zdravstvene organizacije. Prišla je do rezultatov, ki bi nas morali skrbeti. 55,5 odstotkov vaših priporočil ni dovolj dobro znanstveno temeljenih. In ta revija je jasno obsodila te vaše trditve. Pa ne gre tu za nek dnevnik, ki bi navajal ne vem kaj, ampak gre za pomembno svetovno znano znanstveno revijo in na njihove trditve se vi niste odzvali. Zato me zanima, na kakšen način podajate informacije, ki jih imate na voljo. Vprašanje je tudi, kako se te informacije, ki jih navajate, vplivajo na trgovino, čeprav je trgovina tu drugotnega pomena, mi se ukvarjamo predvsem z zdravjem ljudi. Skratka, to sporočilo, ki ste ga poslali, je precej nevarno. Vi ste na vse zadnje organ, ki predstavlja države članice, tudi v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Vi ste pripravili konkretno resolucijo, v kateri priporočate vsem organom, ki so pod vašim nadzorom in ki pripravljajo analize in podajo informacije, naj bodo zelo previdni, kakšne znanstvene dokaze uporabljajo pri ocenah. Znanstveni dokaz ni, da bo nekdo rekel, ja, če bom jedel preveč rdečega mesa, bom zbolel za rakom. To lahko rečem tudi sam ali pa, ne vem, tisti, ki bo jedel več sladkorja ali pil preveč vina, bo prav tako zbolel za rakom, veliko hitreje. S takšnimi izjavami morate biti previdni, zato ker niso znanstveno utemeljene. Pazite tudi, kaj sporočate s to vrstnimi informacijami. Poskrbite treba za ustrezno izobraževanje in osveščanje na tem področju. Včasih smo govorili zgolj o tem, kaj je dobro in kaj je slabo za zdravje. Ne obstaja pa ena sama zdravstvena resnica, Če želimo biti zdravi, moramo jesti vse, jesti ravno prav, ne preveč in se ukvarjati s športom. To je osnova vseh diet. Reči pa, da je nekaj kancerogeno ali ne, to je po mojem mnenju preveliko posploševanje in vaš organ, ki je pristojen na tem področju, s tem tudi izgublja verodostojnost. Pedišini. Najlepša hvala, gospod Pedišini. Eh, grazie, predsednik. Hvala, predsednik. Strinjam se z mnenjem vseh ki so izrazili določeno mero skeptičnosti glede komunikacijskega pristopa, ki je bil obran. Niti mene ta pristop ni ravno najbolj pripričan, ampak zadovoljen sem, da je prišlo do te razprave, ker je res zelo pomembna. Že kar nekaj časa poslušamo mnenje strokovnjakov z vseh področji, tudi pomembni znanstveniki, veronezi, naprimer, so izrazili svoje mnenje. Mi smo sumili, da je meso potencialno rakotvorno, zlasti če se ga preveč je. Ampak s to vrstnimi podatki nekoliko posprašujemo. Vi govorite, da obstaja 30 odstotkov večja možnost, da zbolimo za rakom, če jemo prevelike količine rdečega in predelanega masa. In lahko zbolimo za celim nizom različnih rakov, za pljučnim, za rakom na prsih, za rakom na debelem črevesu, pljučih in tako naprej. Že kolega prej je omenil, da je zelo pomembno, na kakšen način posredujete informacije, ali so te informacije znanstveno temeljene ali ne. Nekaj mi ni jasno. Bojim se namreč, da je ta rezultat, ki ste ga dosegli na nek način skušate vsebinsko razvodeniti. Rekli ste, da obstaja 18-stotna večja možnost, da zbolite, če uživate rdeče ali predelano meso. Lahko poveste, kakšni so podatki, naprimer zgolj za rdeče meso. Vi bi morali posredovati bolj jasne podatke, ne pa da podatke združujete da bodo tisti, ki znajo brati podatke, tudi imeli dostop do relevantnih podatkov. Poleg tega moramo vedeti, koliko mesa je treba zaužiti, da bomo dejansko 18 odstotno bolj ogroženi, da zbolimo za rakom. 18 odstotkov to je nek absolutni koncept, vendar ga je treba obravnavati tudi relativno. Se pravi, vedeti moramo, koliko določene snovi moram zaužiti, da nosim 18 odstotno večje tveganje, da zbolim. To ocenjeno tveganje, do katerega ste prišli, ste ga morda primerjali z drugimi podatki, naprimer kakšna je potem tveganost, če to tveganje povežemo z drugimi tveganji. Naprimer, če govorimo zgolj o tveganju, ki ga prinaša predelano meso in potem kolikšno je tveganje, če uživamo predelano meso in sočasno, naprimer, tudi kadimo. Po mojem mnenju ste tu zgolj navajali neke ugotovitve brez temeljev. Potrebovali pa bi bolj znanstveno utemeljene informacije. Prehrambena industrija je nekoliko skušala ublažiti to zaskrbljenost, ki se je pojavila in za katero Vemo, da zaskrbljenost je prišla tudi zaradi vaše študije, zato ker v študiji navajate tudi grozljive podatke z vidika zdravja, pa tudi z vidika gospodarstva. Zato me zanima, kakšna je znanstvena resnica. Ali boste razširili to študijo, ali boste opravili dodatne evalvacije. Predvsem pa bi morali zauzeti neodvisno znanstveno stališče, če želite priti do čim bolj točnega in pravičnega rezultata, na podlagi katerega bomo ukrepali v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod Balco. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, razumem našega gosta. Zaradi svoje funkcije je njegova naloga, da nam poda podatke in pove da je rdeče meso rakotvorno, ker so tako pač ugotovili v študiji SZO. Ampak ta izjava je po mojem mnenju zavajajoča. Ta 18, teh 18 odstotkov, ki predstavlja tveganje, moramo dejansko primerjati z tveganjem, um, tveganjem za rakava obolenja v primeru kajenja. To tveganje je 2500 odstotno. Ampak lajk, ko sliši 18 odstotkov, razume, da bo, dva, da bo eden od šestih ljudi dobil raka, v primeru, da je rdeče meso. Ampak mislim, da moramo te številke pravilno razumeti. Podali ste primer iz Združenega kraljestva ampak eh, tam ljudje večinoma jedo predelano meso, meso. Vprašanje pa je, kakšno je tveganje pri svežem mesu, ali gre za nižjo stopnjo tveganja? Pa še eno vprašanje. Večina znanstvenih raziskav je bilo izvedenih v ZDA. V ZDA je na tržišču na voljo že klonirano meso, meso, ki so ga obdelali na različne načine, zato da se ga eh, dlje časa ohrani, torej konzervira. In zanima me, če so ti podatki osnovani na, štu, na primerih iz ZDA. V tem primeru mislim, da so zavajajoči. Seveda, če je to tveganje resno, potem smo morda pred dvema tednoma sprejeli napačno odločitev, ko smo v Strasburgu oduzeli subvencije za bikoborbe, namreč očitno bi morali podpreti to. Hvala, gospod Dornano. Hvala, gospod predsednik. Ne bom dolga. Ta študija pravzaprav terja od mene, da se oglasim v zvezi s to tematiko. Kaj se dogaja z rdečim in predelanim mesom? Danes govorimo o rdečem mesu, lahko pa bi govorili, kot je rekla gospa Grostet, tudi o gojenih ribah, o zelenjavi, ki je bila predelana tudi s pomočjo pesticidov. Ista zadeva bi prišla na plan. Verjetno bi našli podobne argumente tudi pri teh živilih. Nekaj vprašanj imam ali obstaja tudi kakšna genska predispozicija za to, da zboli človek za rakom, če je rdeče meso. Druga zadeva. Živali se krmijo tudi z GSO-ji. Ali ste pri teh živalih ugotovili, da predelano meso iz teh živali povzroča večje število rakavih obolenj? kaj se dogaja v industrijskem sektorju. Potem označevanje. Dali so mi nekaj, kar je pravzaprav katastrofa. Ta oznaka se najde v enem od velikih francoskih supermarketov, kjer je oznaka da je bila riba ulovljena v Atlantskem morju in da je cena nizka in tako naprej. Zato moramo biti res previdni tudi pri teh označbah na živilih. Hvala. Najlepša hvala. Pa še gospa Ivi. Si, hvala lepa. Tudi sama sem se želela oglasiti v zvezi s to tematiko. Najlepša hvala za podano predstavitev. Zdi se mi, da ste vse zreducirali zgolj na vprašanje tolmačenja, torej kako so znanstveniki tolmačili določene zadeve. Če se strinjate z njihovimi zaključki, jih podpirate, če se z njimi ne strinjate, jih zaničujete in zavračate. Sama sem vesela, da imamo na voljo to poročilo. Sama sem vegetarijanka že polovico svojega življenja. Prepričana sem, da ima vsak posameznik pravico, da se osebno odloča o prehrani, ki jo je. Vseeno pa bi morali strani politikov imeti na voljo ustrezne splošne smernice glede prehrane. To poročilo bi lahko bilo izhodišče za bolj poglobljeno razpravo in razmislek o tej tematiki. Res je, da lahko pride do negativnega vpliva na zdravje, če človek je preveč rdečega in predelanega mesa. Je pa problem tudi v intenzivni vzreji. Nekateri kolegi so to že omenili. Koliko, naprimer, intenzivna reja vpliva na izkoriščanje virov, na krčenje gozdov, na podnebne spremembe, na sam kmetijski model, ki ga omenjamo. Po mojem mnenju je to odlična priložnost za to, da se bolj poglobljeno pogovorimo o tej tematiki. Zadeve so med seboj povezane, vsi živimo na istem planetu, zato moramo čim bolj zavestno odločati o svoji prihodnosti. Proizvodnja mesa, potrošnja mesa danes vodita v izkoriščanje virov, ki je tako obsežno, da ga planet ne bo zdržal. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji za komentar z vaše strani. Well, very... Najlepša hvala. In hvala tudi za to predstavitev strani SEZEO. V tem trenutku v bistvu ne moremo dodati veliko pribeležili smo si vse komentarje in veselimo se že objave celotne monografije, ki bo odgovorila na nekatere vprašanja, ki smo jih danes slišali. Kot je povedal gospod Bertolini, so vprašanja, ki se nanašajo na povezavo med mesom in rakavimi obolenji, obleni, v znanstvenih sferah pogosto zastavljena že v zadnjih desetletjih. Seveda so tukaj uh, kronične bolezni in rakava obolenja, ki so veliko breme za Evropo. Fizične aktivnosti in dobra prehrana, zdrava prehrana sta pomembni in uh, nujno je, da se ljudje posvetijo zdravi prehrani. V tem odboru ste veliko krat govorili o različnih pristopih, na tem področju. Zelo pa nas skrbi tudi razvoj rakavih obolen v Evropski uniji. Prav rak na debelem črvesju je področje, kateremu se posebej posvečamo že kar nekaj časa. Tukaj pripravljamo smernice in eh, skrbno preizkujemo to področje ter spremljamo znanstvene dokaze. Z veseljem bomo podrobno preučili monografijo IRC, ko bo ta objavljena čez nekaj mesecev. Najlepša hvala. Thank you very much. Now... Hvala. Tako. Sedaj pa po tej zelo široki razpravi želijo vsi slišati odgovore na njihova vprašanja. Razprava je bila zelo intenzivna, predvsem tudi v javnih medijih v zadnjem tednu. Pa tudi učinek na trg za mestnimi izdelki je bil očiten. Prav zato moramo pojasniti, zakaj gre in eh, podati jasen rezultat te študije. Istočasno pa nas seveda tudi zanima, kaj točno so zaključki te študije. Očitno je, da so rezultati neposredno povezani z določenimi prehrambenimi odločitvami. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vsem poslancem, ki so zastavili vprašanja ter podali komentarje. Naj začnem kar na začetku. Prvi komentar je zelo pomemben in seveda razumem, da je to dejansko problem. Namreč študija je bila objavljena zelo pozno, to je kar nekaj kolegov omenilo. Res je, to je težava in tukaj se strinjam. To je nekaj, o čemer se tudi interno pogovarjamo. Celotno poročilo, ki bo vključevalo tudi nekatere študije in seveda podrobno bibliografijo, mora biti še enkrat, eh, torej ta raziskava mora biti še enkrat pregledana, tako da bomo prepričani, da je vse skrbno navedeno ampak to ne bo vplivalo na končne rezultate te raziskave. Rezultati bodo enaki. Analiza je namreč pripravljena zelo skrbno. Strinjam pa se, da bi morali to objaviti istočasno ali pa morda samo krajšim zamikom. To smo si zadeležili in poskušali se bomo podobni situaciji izogniti v prihodnosti. Torej, sprejeli smo vaš komentar. Slišali smo tudi veliko komentarjev glede povezave med uh, uživanjem mesa in prehrano na splošno. Torej, različni faktori vplivajo na naše zdravje, glede kontaminacije zelenjave in glede drugih faktorjev, ki vplivajo na to. To je del druge razprave, razprave o zdravi prehrani. O tem smo se že večkrat pogovarjali tudi tukaj v parlamentu, takrat smo upoštevali druge elemente, naprimer sladkor, sol, alkohol in tako naprej. Ampak kot že rečeno, tukaj gre za popolnoma drugo razpravo. Danes vam predstavljamo izsledke znanstvene raziskave, ki smo jih predstavili tudi javnosti in eh, znanstveni javnosti. Zastavili smo si vprašanje glede rakotvornosti rdečega mesa gre za vprašanje, ki ga lahko odgovorimo za da ali ne, kot sem že povedal na začetku. Seveda je pa potrebno to umestiti v okvir zdrave prehrane. V tem okviru lahko rečemo, da je zmerno uživanje mesa sprejemljivo. Mislim, da smo to že večkrat povedali tudi v naših priporočilih glede zdrave prehrane. In to ne nasprotuje izsledkom naše študije, ki smo jo pravkar objavili glede rakotvornosti rdečega in predelanega mesa. Torej, kar se tiče podlage, znanstvene podlage, dela SZO, gospod Čiljo je to omenil. Poznam študijo, ki ste jo omenili. Ta študija je bila zelo kritizirana in o tem so druge, druge eh, članke tudi pisali. Res je, da se lahko vprašamo o nekaterih metodah, namreč znanstvena podlaga ni vedno enako stabilna, kot, ni vedno tako stabilna, kot bi morala biti. To je bila težava v preteklosti, ampak danes vam lahko povem, da vedno, ko objavimo karkoli, tudi samo vrstico besedila, ga vedno pregledamo tako skrbno, da včasih ljudje sploh raje ne bi objavljali. Namreč znanstveno podlago res temeljito preverimo. Torej te kritike preprosto ne morem sprejeti, ker pri nas ne delujemo več na tak način. Morda v 70-ih je bilo tako, takrat jaz nisem bil prisezov, ampak sedaj ni več tako. Omenili ste izjavo iz leta 2013 in vem, da je ta požela veliko krinik kritik zaradi nejasnih povezav z nekaterimi sektorji. Kar pa se tiče vprašanja rdečega mesa v primerjavi z predelanim mesom. Če zaužijete 100 gramov rdečega mesa v primerjavi z, če tega ne zaužijate, je 17 odstotno zvišanje možnosti za kolorektalni rak. Torej, Pri rdečem mesu je tveganje zvišeno za 17 odstotkov, pri predelanem mesu pa 18 odstotkov pri 50 gramih. Torej, to je razlika. Kar se tiče interakcije vsega tega, to je omenil gospod Peričini, ja, res je, da pride do interakcije med različnimi dejavniki. Nekdo, ki kadi, istočasno pa je izpostavljen azbestu, ima seveda več možnosti za raka na pljučih, kot pa oseba, ki samo kadi in ni izpostavljena azbestu. To je res. Ampak te povezave je zelo težko oceniti. V tej študiji smo upoštevali vse raziskave, ki so specifično želele raziskati rakotvornost rdečega mesa in predelanega mesa. Kolikor mi je znano, nismo preučevali eh, okoljskih in drugih faktorjev v tej študiji. Omenili ste, da potrebujemo neodvisne raziskave. Tukaj sem precej skeptičen. To je namreč najbolj neodvisna raziskava, ki jo sploh lahko opravite v tem trenutku. Združili smo različne znanstvenike, ki nimajo drugih interesov. Pregledali so 800 člankov, eh, ki so bili objavljeni v znanstvenih revijah. Torej, že takrat so te članke preverili in potem so ti, čla, ti znanstveniki bili zaprti v sobo deset dni in pripraviti so morali neodvisno mnenje. Ne vem, kako bi lahko bili bolj od, neodvisni od tega. Če pa imate kak predlog, mu bomo prisluhnili. Razumem pomisleke glede tega, kje je bila študija opravljena. Študije in članke, ki smo jih analizirali, to je potrebno razumeti, da smo bili posebej pozorni na članke, ki so obravnavali neko skupino ljudi in je sledili naprimer 20-30 let. Tukaj smo vključili tudi študijo EPIC, ki jo je izvajala Evropska komisija in druge študije komisije. Torej šlo je za ljudi v različnih državah, med temi tudi mnogo evropskih držav, pa tudi ZDA, seveda. Ampak gre za torej celostno študijo učinka rdečega mesa. Naj vam še enkrat povem, biološki mehanizem, ki sem ga prej omenil, ni povezan z izvorom mesa ali pa z tem, ali gre tukaj za organsko meso ali neorgansko, biološko pridelavo in tako naprej. Ne, gre za molekule, ki se nahajajo v mesu, v vsakem mesu. Gre pa tudi za način priprave mesa. To je neodvisno, ne glede na to, odkot je to meso prišlo. Ne rečem, da ni morda boljše jesti biološko pridelano meso kot pa industrijsko meso. To je res, gotovo je boljše izbrati biološko pridelano. Ampak ta ocena tega ni upoštevala, zato ker smo gledali samo molekularne značilnosti mesa. Torej, če zaključim, strinjam se z vami, da je bila komunikacija tukaj problematična, tukaj imate povsem prav. Danes sem prišel v imenu uh, našega generalnega direktorja, ki me je prosil, da v imenu naše organizacije pridem v ta odbor. Seveda poteka notranja razprava glede komunikacije in to bomo še enkrat analizirali. Rad pa bi vam povedal, da, bomo, da bodo rezultate pregledali še v dodatnem panelu ta si bo gledal te rezultate v povezavi za zdravo prehrano. Pripravili bodo priporočila, kakšne količine mesa lahko javnost zaužije, tako da bomo imeli nekakšen povprečen priporočen vnos mesa. Ta skupina se bo srečala k malu in bo analizirala te trenutne rezultate v okviru zdrave prehrane. To je po mojem mnenju zelo pomembno vprašanje. Tako, gospod Lavija, mislim, da sem eh, končal, nimam več drugih pripomb najlepša hvala, da ste prišli v naš odbor in da ste nam vse to povedali. Želite še kaj? Ja, še en komentar. Glede porabe mesa v Evropi, tukaj imamo nekaj podatkov iz študije EPIC. Naprimer, eh, povprečno zauživanje predelanega mesa v Grčiji je 11 do 19 gramov na dan. To je najnižje, najviše pa je na norveškem 48 gramov na dan in uh, Nemčija, ki ima še više, še više vnos predelanega mesa. Torej, to so podatki, ki so na voljo. Nekdo je vprašal, kakšna je poraba mesa v Evropi. Tako, mislim, da lahko zaključimo dopolnjenski del. Zahvaljujem se vam, da ste bili naš gost v odboru. Pripričan sem, da to ni bila preprosta tema. Torej, se vidimo ob treh in dobro tek.